Meine Damen und Herren, ich darf Sie alle begrüßen zum weiteren Fortgang unserer Ausschusssitzung. ponovno bomo začeli z našo sejo. Počasi bomo začeli, ker še ni prisotnih veliko kolegov. Najprej bomo sprejeli dnevni red. Želim vas opozoriti na to, da imamo naslednje spremembe. Točka 3, a ne, to smo že opravili. Začeli bomo s peto točko na dnevnem redu. Gre za Evropo očekovitih virov. Točka 8 bo obisk v Kalifornijo, potem 7 eh, Cavela. Ob 6 je na vrsti poročilo Bütikofer in pa točka 9 koordinatorji točko 5 bomo prestavili, do, bomo prestavili na jutri. To je vse. Eh, naj vas, naj vas nekaj prosim. Dnevni red sekretarjat pripravi zgodaj. Eh, in ne moremo ga potem neprestano spreminjati, zato ker nekdo pač ne more tisti dan. En, te, en dan prej uh, pokličete in pravite, mene pa jutri ob petih ni ali pa pridem šele ob dvanajstih in, in uh, to ne gre. Potem več nimamo pregleda nad dnevnim redom. Prosim, če tega v prihodnosti več ne počnete. Potem še nekaj sporočil predsednika poročilo IKOT. Dolgo smo razpravljali o pristojnosti za to področje in uh, odbor ENVI je potem glasoval o nekaterih točkah, čeprav smo mi prisotni, pristojni za to vprašanje. To ni v redu in zato sem protestiral tudi na konferenci predsednikov. Uh, menil sem, da ne moremo o tem razpravljati na plenarnem zasedanju, da je potrebno vse skupaj pres, predstaviti, ampak uh, to sploh niso upoštevali tukaj v hiši in bomo zato o tem kljub temu razpravljali na plenarnem zasedanju naslednji teden. Se pravi, sedaj nimamo druge izbire, moramo živeti s temi pravili. Poročevalka je tiste dve točki, kjer so očitno spregledali našo pristojnost, so tiste, kjer bomo uložili ekspliciten predlog spremembe odbora ITRE. To je vse, kar lahko sedaj naredimo. Tako sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu gre za. točko pet ali m, mm, sekretarjat ve, če so vsi poročevalci bili obveščeni. Torej gre za Evropo gospodarno zviri. Lena Eck wäre da zuständig, aber die Berichterstatterin ist nicht da. Lena Ek je pripravila to poročilo, ampak sedaj je ni. Ne vem, če so drugi tukaj. Ja, krasno. No, sporočila predsednikov sem že opravil. Ja, pač se sproti učimo. Hatte ich noch einen Alternativvorschlag?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 Potem uh, imamo tukaj tudi točko 8, gre za poročanje delegacije ITER o obisku v Kaliforniji. Uh, jaz lahko govorim o tem, ampak nikogar drugega, ki se je odrežil tega obiska, ni, zato mi nihče ne more ugovarjati. Ali naj jaz govorim o tem? Načeloma tako ali tako to ni sporno, to je bilo zelo plodno potovanje. Mm, namenoma smo si izbrali Kalifornijo, zato da bi nabrali nekaj več izkušenj na področju inovacij. Delegacija je bila velika, vse skupaj je bilo dobro pripravljeno strani sekretarjata, čeprav je vse skupaj bilo kratkoročno pripravljeno. Um, obisk je na nas naredil velik vtis. Imeli smo tudi, pripravili smo tudi izčrpno poročilo o tem. To ste dobili To so dobili vsi na konferenci predsednikov. Eh, zdelo se nam je, da ni dovolj, da pripravimo samo poročilo, ampak želeli smo posebej izpostaviti nekatere točke, ki so nam padle v oči. Kolegi, ki so se odeležili obiska, so še, še enkrat srečali in dogovorili smo se o nekaterih točkah. Zato bi bil hvaležen, če lahko te naše ideje podprete. Najprej je kolega Bütikofer predlagal naslednje. Menil je, da bi lahko ustvarili nekakšen dan mostu med uh, Evropo in pa Kalifornijo. Ta predlog je že bil podan leta 2010 in uh, morali bomo še se pozanimati, zakaj to takrat ni uspelo. Želeli smo, da bi oživili ta predlog. Potem smo želeli poslati pismeni vprašalni komisiji v imenu odbora, da komisija enkrat eh, objavi seznam tega, kakšni mehanizmi sodelovanja obstajajo med Evropo in pa Kalifornijo. Mislim, da bi morali to zapisati na papir, ali obstaja takšne obliko sodelovanja, bodi si skozi parlament ali skozi komisijo. Tretjič smo razpravljali tudi o regulaciji plačilne nesposobnosti. Pogovarjali smo se s podjetniki iz Evrope ki so želeli na novo začeti v Kalifornijo. Številni so se že soočali z problemom plačile nesposobnosti in so govorili o tem, kako dramatično je vse skupaj. Zato smo se želeli temu, popraš, temu vprašanju posvetiti in prvi korak je lahko ta, da vprašamo komisijo o tem, kakšno je stanje prava v zvezi s plačilno nesposobnostjo v Evropi in kako je možno vse skupaj poenotiti. In ne na zadnje smo se dogovorili, da se bo ta skupina srečala še dvakrat ali trikrat. V osnovi je bila to ideja Rjera Madruel in pa še nekega drugega kolega, da bi imeli nekakšno strokovno skupino, ampak to je šlo potem morda nekoliko predaleč. Smo se pa dogovorili, da se bomo še večkrat srečali in izmenjali izkušnje iz Kalifornije ter te uh, sporočili tudi komisije, komisiji. In kot parlament lahko razmišljamo o tem, kakšne so lahko nove naloge, ki izhajajo iz tega. To ni neka kratkoročna skupina, ki se bo samo nekaj srečala, oziroma bo kratkoročna, oprostite. Se bo pa nekajkrat srečala. Če se s tem strinjate, bomo postopali tako, kot sem opisal. Potrebno je izkoristiti vse možnosti za to, da ohranjamo stike z našimi sogovorniki. Šlo je za nekega profesorja iz Univerze v Stanfordu, ki je že bil prisoten tudi na enem izmed naših predstavitev. Njegova predstavitev je bila zelo dobra in enako velja za večer, ki smo ga preživeli z mladimi evropskimi podjetniki. Šlo je za takšno inovacijsko veselje in pa moč, da je to res naredi um, vtis in lahko rečeš klobuk dol. Tako, sedaj smo s to delovno, s to točko opravili in se vračamo na Evropo gospodarno zviri. Z veseljem dajem besedo Leni Ek, naši poročevalki, ki bo predstavila to poročilo. Thank you, Chair. Uh, I think the work of the Da, hvala lepa. Moram reči, da je tukaj eh, res zelo malo prisotnih, vendar smo ti, ki smo tukaj toliko bolj zauzeti. Evropa gospodarna z viri je ena od zadev, ki jih je že komisija podarila kot pomembne v strategiji 2020. O tem smo se pogovarjali v skupinah in seveda tudi na našem odboru. Potem je tu nekaj poglavitnih eh, nalog pri eh, celotni strategiji, ampak Evropa gospodarna zvir je prav gotovo med poglavitnimi. Zakaj je temu tako? Zaradi tega seveda, ker je to povezano tudi z gospodarsko rastjo in eh, z novimi možnostmi za poslovanja. Veliko je s tem povezanih zadev in če najprej pogledamo samo vprašanje surovin, je že to samo po sebi fascinantno. 95 odstotkov eh, železove rude v Evropi se nahaja na severu Švedske, naprimer. Potem so pa tu še drugi presenetljivi podatki. Potem od pomembnih elementov zadnji v periodičnem sistemu govornica preskakuje s temo in gre naprej. Poleg tega je zelo pomembno, da se ukvarjamo tudi s sodobnimi tehnologijami in vsemi surovinami, ki so pomembne za to. Zelo pomembno pa je to, da smo pri tem zelo odvisni od uvoza, imamo kar veliko uh, Eh, surovin, ki jih sto odstotno uvažamo in so neobhodno potrebne za razvoj sodobnih tehnologij in za proizvodnjo na tem področju. Kako naj se torej lotimo teh izzivov? Ali naj zadeve recikliramo ali kako naj to uredimo? Ali naj poskrbimo za boljše recikliranje ali kako drugače? No, ravno zaradi tega je to aktualna tema in Evropa gospodarna zveri je nekaj, kar zadeva vsa naša področja življenja. Tega se moramo zavedati, če naj bomo konkurenčni in istočasno tudi okolju prijazni. Jasno je, da z naraščanjem prebivalstva v svetu vedno bolj Razmišljamo tudi o tem, kaj storiti e, z viri, kako gospodarno ravnati z vsem, kar imamo. Pomembno je tudi vprašanje prehrane. Potem je tu še vprašanje fosforja, ki se uporablja večinoma v večini gnojiv, ki jih trenutno uporabljamo. In vprašati se je treba, kaj se zgodi z njim naprej. No, ampak tudi fosfor je omejen vir, v 30 do 35 letih eh, ga ne bo več dovolj. In če ne bo več dovolj fosforja v prsti, bodo rastline vedno manjše, vedno bolj rumene in čez nekaj let bo preprosto nemogoče vzgajati vzgajati kakršne koli rastline. Zaradi tega je pomembno, da imamo pametna gnojiva, da smo tudi pri teh zadevah gospodarni in da tisto, kar uporabljamo, uporabljamo gospodarno. Ker tisto, česar ne uporabljamo, gospodarno, naprimer pri gnojivih, se lahko spremeni v škodljivo fosforno kislino, ki odteka v potalnico, se pojavlja v naših vodah in okuži tudi vodo za pitje. Tako da je prvo, kar lahko naredimo, da poskrbimo za to, da bomo v kmetijstvu uporabljali zelo varčno in smotrno fosfor, da bo res izkoriščen tako, kot je treba, da sproti iščemo tudi alternativne načine proizvodnje hrane oziroma alternativna gnojiva. Ne vem, ker sama nisem iz te stroke, ampak naštevam možnosti. Več je vprašanj kot odgovorov. In Samo zadostnost, kadar govorimo o virih, je vedno tudi vprašanje, ki je povezano z gospodarsko rastjo, z gospodarstvom nasploh, z odpiranjem novih delovnih mest in zato moramo biti veliko pametnejši, kot smo danes. In zato bomo nadaljevali še naprej z našimi prizadevanji. Začeli bomo v kratkem tudi s prvimi razpravami, s prvimi dokumenti o okvirnem programu 8. In kot rečeno, je gospodarno zviri ena od sedmih poglavitnih nalog iz strategije 2020. S tem pa je povezano tudi oblikovanje nove sodobne zakonodaje. Kot prvo, vsi moramo dobro ogledati problematiko, potrebujemo več dejstev na nekaterih področjih, nam manjka podatkov, ni dovolj raziskav, te je treba podpreti in razviti. Poleg tega pa je treba pogledati, kakšna urodja za inovacije imamo na voljo. Predstavljam si, da bomo še nadalje v prihodnosti vsi potrebovali hrano, tudi avtomobile, akumulatorje in vso raznovrstno opremo, ki jo potrebujemo tudi danes, medicinsko opremo v bolnišnicah in tako naprej. in v luči demografskega razvoja eh, v svetu, torej rasti prebivalstva, moramo biti še bolj samozadosti, kot smo bili doslej. To so zadeve, o katerih razpravljamo že desetletja. Ampak mislim, da so problemi sedaj postali tako pereči, da jih bo treba hitro rešiti. In to je v grobem to, kar sem napisala v mojem mnenju. Lahko si to podrobneje preberete v mojem poročilu. Lahko pa pričakujemo tudi nov predlog komisije v avgustu, tako da bi morda lahko združili pravzaprav sorodne vsebine, O tem se bo treba še pogovoriti s koordinatorji, gospod predsednik, kako se bomo tega lotili. Ampak v vsakem primeru se veselim komentarjev kolegov in bom kar nehala na tem mestu. Najlepša hvala, sedaj pa še kolega Irek. Ja, nisem takim optimistom, jak hodi o ten dokument komisiji. Ja, se zim, Hvala lepa za besedo. Žal moram reči, da nisem tak optimist. Prebral sem si dokument eh, komisije, ampak moram reči, da sem našel kar nekaj težav pri razumevanju, kaj hoče sploh komisija doseči s tem. Mislim, da je treba biti bolj specifičen, bolj določen v navedba, kaj bomo storili v ribolovu, v kvetistvu in tako dalje in tako naprej. Mislim, da je to zelo široko, obsežno področje, ki ga lahko vsak po svoje razume. In jasno, če govorimo o gospodarni rabi virov, imamo uh, veliko mnen, imamo med drugim tudi poročilo gospoda Bitikoferja. In škoda bi bilo, da bi se o istih zadevah pogovarjali dvakrat. Naprimer, veterni oziroma parki veternic eh, v Nemčiji me tudi čudijo. Tam se vire sicer dobro izkorišča, ampak zdi se mi, da to ni narejeno na dovolj učinkovit način. menim, da bi bilo bolj, da bi bilo potrebno bolj učinkovito izkoristiti vodne in pa kmetijske vire. Na Polskem, naprimer, imamo problem z vodo, tako je tudi v celi Evropi in eh, mislim, da bo v prihodnosti prišlo do dramatičnih dogodkov druge po svetu. V Palestini manjka vode, tudi na meji med Turčijo in pa Sirijo obstajajo določeni problemi. In vprašati se moramo, kaj bi se zgodilo, če bi naprimer na Nilu izgradili jez. To bi lahko privedlo celo do vojn v Egiptu ali pa v Severni Afriki. To je ena zadeva, o kateri sem želel govoriti. Pa še nekaj. Vprašati se moramo, kako izmeriti te vire. Tukaj ni nobenih predlogov strani komisije. Direktiva ali pa naš predlog, to so bolj splošne izjave. Dobro, vemo, da je določene stvari potrebno zaščititi, to vsi vemo, ampak kako to naredite in kakšne so prednostne naloge?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 Pomembno je, da se parlament aktivno sodeleži pri teh predlogih. Tudi sam bi svaril pred preveliko mero optimizma. Pomembno je, kako izkoristimo naše vire, pomembno pa je tudi vprašanje, kako ravnati z odpadki. Res je, da, je, da mora biti črpanje virov okolju prijazno, potem eh, potrebno je sprejeti tudi pravila glede tega, kako izkoristiti okolja v določenih državah. Visoke cene surovin bi lahko privedle do tega, da um, bi to imelo določene negativne posledice za revne sloje prebivalstva. Prav tako se moramo vprašati, katere stroške bo tukaj nosila Evropska unija in katere bo donosile države članice. Pri predlogu za leto 2050 gre predvsem za vprašanje izpustov. Potem moramo tako kot na Kitajskem in v Koreji, uporabljati tudi javne, javna sredstva in potrebno je skoristiti skupne javne vire. Prav tako je potrebno spremeniti končno obnašanje potrošnikov, potrošnjo. In ko gre za nove vire, kakor naprimer um, določene vrste plina. Moramo te tehnike izkoristiti tudi tehnike, kot je CCS in tako naprej. Moramo tudi posvariti pred tem, da bi prekomerno izkoriščali samo eno vrsto viro in pri tem zanemarjali preostale. Na ta način se gospodarstvo Evrope ne bo razvijalo naprej, ampak bo stagniralo vedno obstajajo tako optimistični, kakor tudi pesimistični scenariji in vse scenarije bi bilo potrebno upoštevati. Prav tako je potrebno spremljati cene energije in pa cene kemičnih snovi. Samo na ta način bomo lahko izpolnili ambiciozne načrte komisije. Upam, da bo poročilo prispevalo k temu, da bomo na trajnosten način ravnali z viri v Evropi. Hvala lepa. Naslednji je kolega Butikofer. Hvala, gospod predsednik. Kar se tiče osnovnega pristopa. Se strinjam s tem, kar je povedala gospa Ek. Samo nekatere točke bi izpostavil, tiste, ki so zame pomembne. Mislim, da je to dobra priložnost za to, da spodbudimo neko novo razumevanje našega gospodarjanja, obstajati mora osnovno razumevanje tega, da potrebujemo proizvodnjo, ki bo spoštovala učinkovitost virov. To seveda vključuje tudi to, da bomo elemente, ki jih danes označujemo za odpadke, v prihodnosti smatrali za vire oziroma za surovine. V Evropi imamo tukaj veliko odgovornost, kajti nihče na svetu ne uvaža toliko surovin kot ravno Evropa, če vse skupaj izračunamo na glavo na leto. Gre za tri tone na glavo na leto. To pomeni, da je Evropa odvisna od uvozov surovin. In zato lahko ravno Evropa največ profitira od učinkovitosti surovin, učinkovitosti virov. Potem potrebujemo tudi zanesljive metode, ko gre za merjanje učinkovitosti virov. Eh, potrebno je postaviti jasne smernice, brez jasnih eh, meril ne bomo mogli preveriti učinkovitosti. Potem sem tudi mnenja, da ne smemo po nepotrebnem podvojevati določenih ukrepov. Zato bi bilo bolje, če bi v tem poročilu več govorili o surovinah, ki niso v, v središču mojega poročila. Potrebno je jasno pomenovati orodja, ki se nam lahko v pomoč in potrebno je podariti pomen podpore majhnim in srednjim velikim podjetjem. Prav tako je potrebno poštevati tudi socialno razsežnost. če bomo dopustili, da učinkovitost virov pride v konflikt z socialnimi in pa okoljskimi vidiki, potem ne bomo uspešni. Prav tako moramo se intenzivno ukvarjati tudi z vprašanjem, standardizacije in pa učinkovitosti virov. In to so teme, ki jih že dalj časa obravnavamo tukaj v odboru. Hvala lepa, sedaj pa v imenu komisije. Ne, imamo še enega govornika. Ne, potem pa ostanemo pri tem, da dajemo besedo predstavnikom komisije. Gospod Dunjan. Hvala lepa, ime mi je Johnson. Najlepša hvala, ker sem, ste mi dali to priložnost, da pridem sem na spravo o tem dokumentu komisije. To je bilo sprejeto že januarja letos. Gre za neke vrste okvir. E, prepoznavamo za kakšen problem gre. Vemo, da so viri marsikaj, da govorimo o virih nasplošno, torej to vključuje vsa področja, tudi človeške vire, sorovine in tako naprej. In zato je treba razmisliti o okvirih dolgoročne politike na tem področju. In doslej smo sicer že sprejeli dva dokumenta zelo dolgoročno perspektivo, še dva bomo eh, sprejeli do konca leta, da eh, črt eh, za vladovanje podnebnih sprememb je eden od njih, naprimer, potem gre še za dolgoročno perspektivo energetskih sistemov v Evropi in Naslednji pomembni dokument bo ta, o katerem bomo natančaje še spregovorili, se bo komisija podala ta dokument šele avgusta. Gre za Evropo gospodarno zveri. Postavili smo torej okvire in cilje, podrobnosti pa je treba unesti iz raznih drugih pobud. Zato eh, bi vas opozoril še na načrt za eh, zadostnost virov Nekateri pomisleki, ki smo jih danes slišali tukaj, so seveda merodajni. Predvsem sem si zapomnil tiste, ki govorite o tem, da moramo na nek način znati izmeriti učinkovitost. To je pomembno. In če ne bomo imeli meril, ne bomo znali izmeriti napredka, niti izboljšati uporabe virov. Hvala lepa. Damit können wir die Beratung für heute abschließen. Frau Eck nochmal, bitte Entschuldigung. Ja, ja, ja, Hvala lepa. Um, še enkrat Lena Ek. Uh, Hvala vsem kolegom za komentarje. Pripričana sem, da si delimo določene pomisleke in skrbi, da lahko delujemo v istih smernicah na podlagi tega besedila. In lahko se vrnem na to, kar sem povedala že prej, predsedujoči. Mislim, da bi morali tudi koordinatori razmisliti o tem, da bo čez nekaj tednov na voljo še dokument komisije na isto temo in da bomo morali razmišljati o tem usklajeno. Zato je dobro vprašati tudi koordinatorje, kaj menijo. Dobro, najboljše je, če imamo idejo o tem, kaj narediti. Če najprej imamo idejo o tem, kakšna lahko tudi rešitev. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Gre za program za nova znanja in spretnosti te delovna mesta. Poročevalka je kolegica Cavela in je dajem besedo. Dir. Hvala, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Najprej bi se zahvalila gospe Bastos za njeno čudovito poročilo, ki zelo obsežno pokriva tematiko, ki je v svojem sporočilu že obdelala komisija. Kot članica tega odbora imam nekaj komentarjev in mnen in eh, večino si lahko podrobno ogledate v poročilu. Prvo je pomembno, da se osredotočimo na vse življensko učenje in politike za doseganje tega, da bo naš notranji trg bolje funkcioniral. Tu je treba poudariti tudi združevanje različnih spretnosti in znanj v smislu digitalizacije izobraževanja. Treba izboljšati tudi gibljivost v smislu zaposlovanja med različnimi državami članicami. In to mora biti neke vrste panevropski projekt, zato potrebujemo tudi neke vrste vseevropsko službo, ki bo poskrbela za boljši pretok različnih kadrov, tako visoko usposobljenih kot uh, niže kvalificiranih, saj eh, bi morali imeti celovito evidenco o tem, kje določenih profilov in kadrov manjka in kje jih je preveč. Tako bi lahko poskrbeli za boljši pretok eh, usposobljene delovne sile, še zlasti mladih in eh, že sami poskrbeli za zadostnost kadrske zasedbe, preden se ozremo po tretjih državah. To bi šlo tudi z roko v roki z našimi načrti za ustvarjanje novih delovnih mest. Poskrbeti je treba tudi za znižanje stroškov dela, kar bi tudi zvišalo rast, vendar više obdavčitev, s katero naj bi se eh, pokrilo napake in pomankljivosti, ni pravi način. Treba je eh, misliti dolgoročno, ker s tem se lahko doseže tudi više proizvodne stroške, zmanjšanje števila delovnih mest in smo lahko samo kontraproduktivni. Prav tako ugotavljamo, da so cene energentov že zelo visoke, še zlasti za proizvodnjo in za industrijo, pa vendarle se je treba ozreti tudi na zahteve okolje, varstvenikov in varstvo okolja nasploh. Treba je poiskati prave metode, med njimi so tudi nekatere, ki jih predlaga komisija, tako da bi za socialno varnost lahko poskrbeli brez slabih učinkov na učinkovitost industrije. Hvala lepa, imamo kakšne govornike na to temo? Gospod Badja. Hvala, gospod predsednik. Mislim, da je pred nami poročilo, ki je zelo pomembno. Pomembno še posebej v luči evropske prihodnosti, eh, prihodnosti naših mladih in to je prihodnost Evrope treba je izboljšati pripravljenost in usposobljenost vseh naših zaposlenih in na ta način bomo ustvarili tudi boljša delovna mesta. Treba izboljšati izobraževanje. To je neobhoden korak, da Evropa premaga krizo, v kateri smo se znašli. Treba pa je vzpostaviti tudi trdne temelje, ki bodo omogočili rast in blaginjo v Evropi. Zato sta pomembna, eh, so pomembne raziskave, pomembne inovacije. In Evropa mora staviti na nove sektorje, na ustvarjanje delovnih mest v novih sektorjih. To je ključnega pomena v boju proti brezposelnosti in tudi v luči doseganja ciljev strategije 2020. Na ta način bomo eh, rešili tudi problem brezposelnosti. Mladi so naša prihodnost in zato jim moramo omogočiti, eh, da se bodo celo življenje izobraževali in usposabljali. Mm, treba upoštevati tudi eh, kriterije pri ustvarjanju novih delovnih mest. V naši skupini socialistov bomo pozorni na razvoj eh, novih kvalifikacij in na celotno področje, da bomo imeli na voljo vire, ki bodo mladim omogočili zaposlitev. Nujno je, da še naprej vlagamo v našo prihodnost tako kot je rekla gospa pred mano. In resnično zato potrebujemo domišljijo, potrebujemo inovacije eh, in to nam bo omogočilo, da bomo vse čas konkurenčni, eh, hkrati pa bomo ustvarjali delovna mesta za eh, milijone mladih, ki danes nimajo te priložnosti. Hvala. Hvala lepa.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 potrebami po delovnih mestih oziroma po posebnih kadrih. Ne vem, ali je to zadeva, ki bi morala biti v kompetenci Evropske unije. Mislim, da bi bilo bolje, da bi zaprosili države članice, naj zagotovijo, da bodo že obstoječe nacionalne službe imele poseben oddelek za mednarodno popraševanje po delovnih mestih in po kadrih. To zaenkrat, kolikor vem, sploh ne obstaja ponavadi delujejo zelo lokalno vse te službe in nikoli nišče še ni govoril se z mano ne o tem, da bi kdo iskal evropsko zaposlitev preko lokalnega zavoda. Zato je treba po mojem zanimirati države članice, naj poskrbijo, da se tako delo organizira in zato se mi zdi, da ni ravno v pristojnosti komisije, da ustanavlja neko vseevropsko službo na tem področju. No, in isto v smislu subsidijarnosti bi rekla nekaj tudi v smislu točke 5, torej o znižanju e, stroškov dela, o upadanju prihodkov zaradi neplačanih prispevkov za socialno varnost in podobno. Strinjam se, da je potrebno podpirati mala in srednja podjetja. In se v tej luči spopasti tudi eh, z podporo inovativnosti, inovacij in tu eh, žal veliko krat vidimo, da prihaja do veliko proizvodov, eh, ki se potem proizvajajo na Kitajskem, Južni Koreji ali pa v Združenih državah Amerike, pa bi jih lahko proizvajali že mi sami. To bi morali vključiti v besedilo. Hvala. Gospod Brezina, prosim. Děkuji, pane předsedající. Eh, rovněž. Eh, Hvala lepa. Tudi jaz sem zelo vesel, da Evropska unija obravnava to temo. Nisem pa tako zadovoljen zaradi tega, kar je povedala tudi gospa Ek. Torej, da bi morali spet ustvarjati neke nove agencije na evropski ravni. Strinjam se s tem, ko pravi, da, pristoj, da mora biti to v pristojnosti nacionalnih držav članic. Istočasno pa mm, želim povdariti, da mora vsak izmed nas prevzeti del svoje odgovornosti za, svojo, za to, da je zaposljiv. Danes je delovni profil številnih brezposelnih takšen, da bi se jih lahko zaposlilo samo v javni upravi. Vsa obstaja še veliko strokovnih področji, kjer bi lahko delali. Tako da je že vsak izmed nas odgovoren za, za ta svoj profil. Države članice bi se morale ukvarjati z izobraževanjem učencev, mladostnikov, morali bi jih eh, usposobiti za tiste poklice, ki so tudi resnično potrebni na trgu. Hvala lepa, kolega Odi. Hvala lepa. Rad bi predlagal, da razmislimo, ob boljši uporabi socialnega dialoga na evropski ravni. Vsaka država članica preko svojih organizacij seveda vodi nek socialni dialog preko predstavnikov delodajalcev in delojemalcev, vendar se mi zdi, da je nastopil trenutek, ko bi morali tudi s pomočjo Evropske komisije in v podpori Evropskega parlamenta podpreti nek socialni dialog na evropski ravni o vseh teh zadevah, ki so med seboj povezane. Pomembno je tudi, kako izobražujemo te različne kadre, od navadnih delavcev do inženirjev in eh, kako uh, se sploh sodeluje uh, na različnih področjih zaposlovanja, ker to končno zadeva potem tudi zavarovalnice in banke in tako naprej. In če naj vzpostavimo tak uh, socialni dialog, se moramo poslužiti tudi nacionalnih izkušenj držav članic in po mojem mnenju bi nam to omogočilo, da bi se bolje pogovarjali in se lažje pogajali tudi o prožni varnosti tako imenovani flexicurity, tako da eh, bi še enkrat podaril, da je socialno partnerstvo na evropski ravni, ki sicer obstaja, vendar se ga zaenkrat še ne poslužujemo dovolj, nekaj, kar bi lahko bolje izkoristili. Naslednji ima besedo kolega Bütikofer. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi jaz se zahvaljujem poročevalki za poročilo in želel bi dodati nekaj pripomb k odstavkom njenega poročila. Pri številki dve bi bilo dobro, če bi poleg eh, pozornosti informacijsko-komunikacijskih zmožnosti podarili tudi pomembnost eh, zelenih tehnik. Točka tri. Tukaj se strinjam z kritičnimi pripombami, ki sta jih podala že dva druga kolega. Jaz nisem za to, da bi, vse Evrops, da bi neka vseevropska služba bila naš eh, končni cilj. Točka štiri. Tukaj je potrebno spodbudati predvsem področje raziskav in razvoja in pa tudi investicij. potrebno je izredno omeniti vse te, vsa ta področja, tudi veščine in uh, povedati nekaj o tem, kakšno vlogo bo odigrala MSP pri spodbujanju inovacij v naslednjih letih. Ne smemo dopustiti tega, da vsi govorijo o zmanjševanju upravnih bremen, potem pa tam, kjer lahko Evropska unija dejansko pomaga, torej da zagotovi, da MSP dobijo ustrezno pozornost pri raziskavah in razvoju, eh, tukaj bi pa potem popustili. To ne gre. Potem prav tako ni dovolj, da kot edino merilo omenjamo industrijsko konkurenčnost. Ne, potrebno govoriti tudi o socialni varnosti delovk in delavcev. Gospod Žipe, naslednji. Hvala lepa. Hvala lepa za to poročilo. Ehm, veseli me, da je omenjen pomen majhne cene velikih podjetij, zlasti v informacijski tehnologiji, komunikacijski tehnologiji. Ehm, potrebno povedati, kakšni so potencijali tega področja, ko gre za nadaljne izvrževanje delov in delovcev. tudi ko gre za poklice, kjer ni potrebno obsežno znanje, ampak so potrebne konkretne veščine in sposobnosti. Vedno več je takšnih podjetij in eh, zato je ta inovativna značilnost nadaljnega izobraževanja tako pomembna. Želim vas opozoriti na to, da je tudi usposabljanje oziroma izobraževanje tukaj ključnega pomena. Lahko se spomnim na pogovor v našem odboru, ko je bilo rečeno, da je Evropa v slabšem položaju kot ZDA, ker eh, mi izobražujemo mi izobražujemo znanstvenike, ne pa podjetnike, kar počnejo v ZDA. Mislim, da bi morali tudi pri nas izobraževati takšne ljudi, ki so sposobni vzpostaviti majhno podjetje ali pa srednje veliko podjetje. Teh podjetij je vedno več in ta podjetja so tudi najbolj uspešna na trgu. Um, ne smemo se pri izobraževanju osredotočati samo na tehnične veščine. Neka pozornosti moramo posvetiti tudi abstraktnemu razmišljanju. Kreativnost se v ZDA zelo visoko ceni in to pomeni, da se sodelavce ocenjuje kot bolj sposobne. Sedaj pa delovni trg kot takšen. Evropa potrebuje več ljudi, ki bodo izobraženi v tehničnih poklicih, pa potrebuje tudi več to vrstnih podjetij. V državah, kot je moja, na Polskem, se pogosto dogaja, da se izobrazi ljudi v takšnih poklicih, ki imajo malo praviti s tehniko in imajo več opraviti z humanističnimi vedami. Manjka šol, ker eh, tudi denarja ni veliko, ti laboratoriji so dragi, oprema je draga in zato ni dovolj ljudi izobraž izobraženih na tehničnem področju. In sedaj imamo možnost, da na polskem uvedemo takšne programe, ki bodo zgladili ta primankljaj. Potem se strinjam tudi s tem, kar je povedal gospod Odi ki je povedal, da je socialni dialog potreben in uh, nujen. Sam se s tem strinjam. In uh, dobro bi bilo, če bi lahko nekaj o tem povedali tudi uh, sindikati na polskem. Mm, kako ste povedali, ne gre za pomankanje idej, ampak gre za vprašanje, kako izvajati te ideje. Zato je potreben, potreben eh, socialni dialog med eh, zvezami delodajalcev in pa delojemalcev. Samo to lahko privede do uspeha in samo to lahko privede do tega, da je naša razprava usmerjena v cilj. Ali je prisoten kdo iz komisije? še v angleščini ali je kdo prisoten iz komisije. Izvolite besedo. Eh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala tudi za vašo podporo pobudi. E, mislim, da je jasno, da bi radi s temi pobudami podprli cilj 75 odstotne zaposljivosti. Če pogledamo danes, je okrog 23 milijonov ljudi brezposelnih in to je zelo pereče vprašanje. Pomembno je, da si zastavimo prednostne naloge pri izboljšanju stanja na trgu dela za izboljšanje kakovosti delovnih mest. Poleg tega pa ustvarjamo nova delovna mesta. V tem kontekstu je treba imeti stano pred očmi, da je 23 milijonov brezposelnih in da vendarle je še vedno ponekod dovolj delodajalcev, ki težko najdejo ljudi, da bi jih zaposlili. To se pravi, da je problem v usklajevanju ponudbe in popraševanja. In kot ste številni že povedali, je pomembno tudi imeti pregled nad obstoječimi kvalifikacijami če smem, bi vas rad obvestil tudi, da je izvajanje te agende zelo pomembno in visoko na našem dnevnem redu. Zavedamo se pomena socialnega dialoga. Naj vas spomnim, da je da smo organizirali pomemben forum za socialne partnerje iz držav članic že marca letos, ravno zaradi tega, da bi eh, poudarili vse te pobude. Eh, pomemben dogodek pa bo organiziran tudi 14. novembra o prožni varnosti, tako imenovani Flex Security, kjer bo zelo aktivno vlogo imel tudi Evropski parlament tako da mislim, da bo to poročilo časovno zelo dobro umeščeno med vse te dogodke in je tudi zelo pomemben prispevek k našim prizadevanjem. Hvala lepa. Hvala lepa, v koncu dam besedo še enkrat gospe Cavela. Hvala lepa. Kot prvo naj se zahvalim za priporočila in zamisli in vse toplo pozdravim. Hvala za vse prispevke k temu osnutku mnenja. Zavedam se, gospod predsedujoči, da se nas večina osredotoča na tretjo točko, kjer sem predlagala vse Evropsko službo. Mnogi so rekli, da je treba podpreti prosti pretok delovne sile med državami članicami in zmanjšati birokratske ovire. Kakorkoli že, generalna direkcija za zaposlovanje si prizadeva za večjo gibljivost. Istočasno pa ugotavljamo, da se veliko držav članic loteva dvostranskih sporazumov za izmenjavo eh, kvalificirane delovne sile. Nemčija je, naprimer, podpisala dvostranski sporazum s Polsko, tudi Avstrija je tak primer in tako dalje in tako naprej. Da razmislimo o tem, te zadeve se dogajajo in če bomo imeli enotni trg, potem bomo imeli tudi enotni trg dela. mestu, pa seveda ne bomo mogli samo čakati, da neke osrednje evropske institucije to uredijo. Moramo pa dati neko glavno pobudo za to, da se bodo zadeve odvijale v pravo smer. E, kot vedno sem zelo vesela komentarjev in predlogov gospoda Biti Koferja in dodala bi rada le še to, da komisar Andor je tudi podal pred kratkim nekaj zanimivih predlogov in veliko krat se dogaja eh, ravno to, da eh, države članice eh, prijavljajo neko potrebo po delovni sili, medtem ko same sploh še niso pogledali, kje imajo viške v lastnih vrstah. Hvala lepa. Hvala lepa. Tem smo zaključili tudi to točko. Oprostite, še gospod eh, Odi. Oprostite, ker se ponovno oglašam. Ne vem, ali sem dobro razumel, da se predvideva dogodek 14. novembra ker tu je sicer Evropski parlament močno zainteresiran, ampak tistem tednu imamo vendarle zasedanje Evropskega parlamenta v Strasburu. Ja. Vprašanje komisije, ali je res, da je to predvideno za 14. Za 14. november? The, the that... Da, res je, tako smo to predvideli. Ja, das ist, uh, öfter ein ich auch schon einig... ja to je pogosto problem že večkrat se je zgodilo tako, da komisija organizira to, vrstna, to vrstne dogodke, ko smo mi v Štrasburu. No, eh, ni videti, da bi komisija resno mislila, da hoče povabiti k sodelovanju Evropski parlament, če je tako težko preveriti datume. Gospod predsednik ali ne bi mogel naš odbor zaprositi komisijo, da naj preveri ta termin in omogoči parlamentu udeležbo. Ja, seveda to parlament eh, lahko naredi. Vprašanje je, ali to tudi res želi. Se vsi strinjate? Dobro. Potem bomo pa poslali komisiji eno pisemce. Sam rad berem pisma oziroma pišem pisma. Ali jih želite potem tudi predbrati? Ne dobro, potem pa ne bom imel nadzora. Ok, damit machen wir das, gib ein brief, aber Sie können diese bitte ja schon mal mitnehmen. Dobro, potem bom napisal pismo, lahko pa komis, eh, predstavnik komisije že sedaj to spremeni. 21. junija 12. je rok za vložitev predlogo sprememb, eh, nobenih ugovorov, potem to velja. Sedaj pa naslednja točka gre za učinkovito strategijo za sorovine za Evropo. Za to poročilo je pristojen gospod Biti Kofer. Izvolite besedo. Kla ja, jasno je bilo, da ta poskus gospoda Langeja, da me zavede, ne bo uspel, ampak vseeno eh, sem eh, hvaležen za vašo skrb. Skratka, imeli smo eno srečanje poročevalcev v senci v zvezi s tem sem podal 30 predlogov za predloge sprememb. In kar se mene tiče, je, to, je bil ta sestanek zelo dober. Nikoli nisem imel vtisa, da bi obstale kakšne nepremostljive ovire. Vzdušje je bilo zelo konstruktivno. In eh, nismo uspeli obravnavati vseh osnutkov predlogov sprememb, osnutkov predlogov sprememb kompromisov, kajti vsi si to še niso dovolj natančno ogledali. Sedaj bo potekal drugi krok pogovorov, v katerih bom jaz skušal upoštevati pripombe, kritike, dopolnila, ki bodo izhajala iz tega pogovora. Tako da upam, da bomo na koncu dobili takšen osnutek, ki bo lahko dobil tudi široko podporo v teh pogovorjih so deleženi ELS, ECR, ALDE, Zeleni in pa eh, SD. Pri postopku obstaja težava v zvezi z terminom. Namreč odbor za zunanje zadeve že glasoval o svojih predlogih sprememb, tako da je bilo možno te upoštevati pri oblikovanju kompromisnih predlogov sprememb. To pa ne velja za odbor za okolje in pa za odbor za trgovino, ki so šele tik pred sprejetjem sklepov tukaj v odboru ITRE ehm, glasovali o svojih predlogih sprememb. Tako da ne morem zagotoviti, da bodo vsi te predlogi sprememb upoštevani pri kompromisnih predlogih sprememb. Enako velja tudi odbor za, za odbor za razvoj. tako da bomo morda potem prisiljeni posamično glasovati o teh predlogih sprememb. Vendar pa to samo po sebi ni sporno. To tudi ni eh, nepravično do teh odborov, ki pač niso tukaj pristojni in eh, s tem jim zagotovimo, da je upoštevano tudi njihovo mnenje. No, sedaj ne bom eh, predstavljala vsakega predloga spremembe posebej mislim, da sem za enkrat dovolj povedal. Sedaj pa me zanima predvsem, če imajo kolegi kakšne pripombe ali ideje. Hvala. Hvala lepa. Prva je na vrsti poročevalka v senci gospa Ulskog. Tak, her odforande. Eh, precis som eh, rapportören har redovisat Eh, så har vi haft ett väldigt eh, gott samarbete. När... Hvala lepa. Imeli smo že prvi sestanek, ki je bil izredno zanimiv in konstruktiven in v zvezi s surovinami smo imeli živahno razpravo, sodeloval je tudi fiktivni poročevalec, če lahko tako rečem. Ampak eh, dejansko smo dosegli zelo visoko stopnjo strinjanja med različnimi političnimi skupinami, ni bilo treba eh, veliko truda, da bi dosegli kompromis. To je zelo pomembno poročilo in eh, kadar gre za tako pomembno zadevo, kot je strategija v zvezi s surovinami, potem se moramo zavedati, da gre za zelo obsežno nalogo, ker govorimo o več različnih surovinah, o tem, kar se potrebuje recimo v obliki uvoza za predelavo v evropskih industrijah, potem kaj lahko prispeva recikliranje, kakšna je naša politika osveščanja javnosti, gospodinstveno v zvezi s tem in potem tudi kakšen je naš odnos do uh, vsega preostalega sveta, če že uh, temu tako rečemo. Uh, Govorili smo o tem že večkrat in eh, na veliko različnih načinov. Vsi se zavedamo, da je treba biti učinkovitejši pri uporabi virov in zato se to navezuje neposredno tudi na poročilo gospe Ek. Na našem sestanku smo poskušali ugotoviti, eh, zakaj pravzaprav gre pri strategiji, ki jo predlaga komisija. Eh, pravzaprav ne gre za neke povsem nove zadeve. Imamo pač pred seboj besedilo, ki govori o določenih možnih novih metodah, ampak to ni dovolj. Potrebujemo veliko konkretnejšo perspektivo, kadar govorimo o surovinah v smislu gospodarnosti z viri. In zelo pomembno, da se zavedamo širine tega vprašanja. Seveda je tu vključenih in med seboj povezanih zelo veliko pomembnih vprašanj, ki se jih bo treba lotiti tudi trajnost je odločilnega pomena in pogledati je treba tudi, kako lahko lahko zadeve umestimo tudi v skupno kmetijsko politiko, da bomo zagotovili ustrezno samozadostnost. Imamo industrijo, ki temeli na surovinah, ki jih pa stalno uvažamo in vendarle treba nekako zadostiti tudi potrebam teh industrij. Tu so potem s tem povezana tudi vprašanja, prevoza, eh, izvedljivosti recimo določenih metod, novih metod pridobivanja rud, ki jih imamo na našem ozemlju in tako naprej. Vidikov je več in pomembno je, da se jih lotimo, zato da bomo lahko oblikovali ustrezno strategijo, ki bo zares dolgoročno izvedljiva. Potem je tu še element, ki nas nekoliko dodatno skrbi. In sicer tisti del besedila, ki se nanaša na razvojno politiko. Menim, da je treba o teh razmi zadevah razmišljati usporedno, z razvojem trgovine in podobno, vendar se tu že mnenja različnih političnih skupin lahko bolj razhajajo in upam, da bomo dosegli zadostno podporo gospodu Bitikoferju. Hvala lepa. Gospode Castillo. Eh, quiero de nuevo agradecer. Rada bi se še enkrat zahvalila kolegu Butikoferju za delo, ki ga je opravil. Mislim, da je nasplošno zelo rad sprejemal različna stališča in oblikoval dokaj konsistentno stališče in poročilo. Govorila bom predvsem o enem predlogu spremembe, o kompromisnem predlogu spremembe. Eh, nisem še videla enega dela besedila. Eh, gre pa za tisti predlog spremembe, ki govori o kovinah. In sicer na koncu kompromisnega predloga. Omenja se cela vrsta surovin na začetku predloga spremembe. Eh, to je že v poročilu komisije, ampak sama mislim, da je treba še posebej omeniti, eno strateško surovino in sicer kovine. Kovine posebej. Eh, vloga, ki jo igrajo kovine, ni vedno enaka vlogi drugih surovin. Zdi se mi posebej pomembno tudi to, da v posameznih državah članicah Evropske unije, eh, da je težišče v posameznih državah drugačno, da nekatere povdarjajo bolene surovine, druge pa druge. Za nekatere države je bolj pomemben les, je les ključnega pomena, v drugih državah pa druge surovine in treba je v tem kompromisnem predlogu spremembe omeniti posebej kovine. To je že v predlogu spremembe 4. mislim, da predlog spremembe, kot je zdaj oblikovan, diskriminira druge surovine in pa interese posameznih držav članic. Eh, nekatere imajo pač, eh, uporabljajo kovine kot glavni vir, eh, druge pa ne. Torej, to sem hotela omeniti in bom kar zaključila. Bedanke mich.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 predloge sprememb so izboljšali poročilo, predvsem, ko gre za vprašanje recikliranja in tudi, ko gre za uporabo vlastnih surovin. Um, poročilo ponekod govori tudi o malo krat govori o pravnem okvirju, ampak smo mnenja, da bi obstoječa zakonodaja se vseeno lahko malo boljše izvajala. Mislim, da ni potrebno tukaj ustvarjati novih pravnih določb, ampak je potrebno bolje izvajati že obstoječe pravne določbe. Če bi že prišlo do spremembe pravnega okvira, bi potrebovali ustrezno oceno vpliva za vso industrijo v Evropi. Mislim tudi, da je bila dobro definirana uloga evropskega zunanjega delovanja. Ta diplomatski vidik naše strategije za sorovine je zelo pomemben prav tako je pomembno zagotoviti dovolj surovin za Evropo. Kolegica Vela. Gospod Savela. Hvala, gospod predsednik. Rada bi se zahvalila gospodu Bütikoferju za odlično opravljeno delo. Uh, povečuje se popraševanje po surovinah po celem svetu in to pomeni, da mora Evropska unija ukrepati s konkretnimi politikami, da bo na ta način zagotovila, da to ne bo ogrozilo evropske industrije. In zato sem zelo vesela, ko poudarjamo pomen raziskav in inovacij in pa razvoja tehnologij za trajnostno proizvodno. To bo vsem državam zelo pomagalo. Potem pa, ko gre za diplomacijo surovin, mislim, da je to način, kako zagotoviti dobavo neposrednih virov in pa sodelovanja, še posebej eh, z državami, ki so bogate z viri, kot je to Kitajska. Eh, hkrati pa se sprašujem in prosim gospoda Vitikoferja za odgovor o tem, zakaj nismo v kompromisni predlog spremembe vključili tudi eh, primernega nadzora in regulaciji zakaj smo tako ravnali, ali potrebujemo eh, mehak pristop do teh držav, eh, zdaj, ko ponovno vzpostavljamo eh, odnose in krepimo odnose z državami, ki proizvajajo vire. Evropska unija ima tudi pomembno vlogo, da tem državam pomaga in da si prizadeva za uh, vključevalno rast uh, Eh, torej za rast in pa za sodelovanje, ki bi koristilo obema državama in obema stranima. Evropske družbe v teh tretjih državah lahko prispevajo k njihovemu razvoju tudi s tem, da se upoštevajo določeni socialni, okoljski in delovni standardi. In rada bi, da se v poročilo vključi tudi uh, Eh, te teme. Še enkrat pa se zahvaljujem poročevalcu. Hvala. Ms. Hall. Thank you. Um, first of all, I'd like to thank the Hvala. Rada bi se zahvalila poročevalcu za njegove besede o tem, da je treba upoštevati tudi mnenja drugih odborov. Predvsem odbor DEVE, kjer tudi jaz uh, obravnavam to poročilo. Zelo pomembno je, da smo politično koherentni do teme surovin. In pozdravljam predloge sprememb, ki so pred nami in ki nas pozivajo, pozivajo parlament k temu, da ohranja politično koherentnost. Pomembno je, da se ta politična koherentnost uh, ohrani in da se. Uh, jo povdarja še naprej, še posebej pri razvoju. Najmanj eh, razvite države je treba obravnavati drugače kot države v razvoju oziroma države, ki se hitro razvijajo. Surovine imajo vsekakor velik potencial, da prispevajo uh, k rasti in razvoju v posameznih državah. Uh, še posebej, če te države lahko uh, začnejo tudi s proizvodno in ne samo z izvažanjem surovin. Upam, da bo to upoštevano. Potem pa še dve stvari. Zelo sem vesela povdarka, ki ga um, imajo številni predlogi spremem in sicer na pomenu ponovne uporabe in pa recikliranja. Eh, številne dragocene surovine pa se eh, znajdejo na odlagališčih, na smetiščih in to je sramotno. Pomembna je tudi transparentnost. Ekstraktivna industrija mora objaviti eh, prihodek, ki ga ima po posameznih državah članicah, tako da se izkoriščanje virov in pa prodaja ne odvijata Eh, na način, ki bi koristil koruptivnim režimom. Potrebujemo enaka pravila v Evropski uniji, eh, kot jih vključuje tudi eh, predlog Dodd Frank v Združenih državah Amerike. Zaključila pa bi rada s tem, da se zahvalim gospodu poročevalcu, čestitam mu za njegov pristop in upam, da bomo dobili dobre kompromisne predloge. Hvala. Gospa Merkis. Dank u wel, voorzitter. Um, ja, inderdaad, de tijdslijn is heel erg. Hvala, gospod predsednik. Res, nimamo veliko časa, da bi vključili eh, mnenja drugih odborov v poročilo in zato bi eh, kot soporočevalka v Envi in pa eh, članica ITRE tukaj povedala naslednje. Gospod Bütikofer je oblikoval zelo dobro poročilo in zato mu čestitam. povsem podpiram tudi to, kar je povedala gospa Ulskog o širokem pristopu. Zelo je pomembno, eh, da imamo širok pristop, ko gre za surovine in da se ne osredotočamo samo na industrijski material oziroma industrijske surovine. Veliko predlogov sprememb se tega dotika in to temu bi se izognila, kajti industrijski material, ki ga imamo danes, ni nujno industrijski material oziroma surovine prihodnosti. Na ta način se omejujemo, enako se nam je zgodilo z gorivom. Včasih eh, preidemo z ene vrste goriva na drugo in z ene surovine na drugo. Odmikamo se od eh, določenih surovin v korist uh, Eh, bolj okoljsko prijaznim. Zato je zelo pomembno, da ohranimo nek širok pristop in se ne omejimo na tisto, kar je v modi v tem trenutku. Poleg tega vas želim opozoriti še na ne samo prvi stebr e, eh, surovina, ampak tudi na drugega in tretjega. In sicer gre za to, kaj lahko mi sami storimo ni nam vedno treba gledati nekam dalec stran, ampak kaj lahko naredimo tukaj, katere surovine lahko najdemo tukaj. Isto, kar smo naredili za energijo, lahko naredimo tudi tukaj in sicer vprašamo se lahko, kako bomo učinkovito izrabljali evropske surovine. In eh, si ogledamo, kakšna je njihova dodana vrednost in kako to izkoristiti. Tega ne znamo vedno storiti. In kot je bilo pri uh, odpadkih. Eh, tam smo imeli hierarhijo odpadkov in tukaj bi jo tudi morali imeti, hierarhijo surovin. No, prizadevam si za to, da bi eh, v poročilu vzpostavili hierarhijo surovin, ampak da se to omeni, da se razmisli o tem in v naši strategiji bi to morali upoštevati. Potem pa še. Uh, Eh, cela vrsta strategij, sporočil in tako naprej. Veliko je nekih načrtov, programov in tako naprej, ampak eh, ko si stvar natančneje ogledamo, vidimo, da nimamo veliko zakonodaje o učinkoviti rabi virov. Zato me zanima, ali ne bi bilo smiselno v tem poročilu uh, si zastaviti nekih jasnih ciljev, naprimer glede učinkovitosti. Eh, lahko bi imeli tudi neko verigo eh, varstva ali nadzora, podobno kot smo to imeli pri lesu. Ali se les seka na eh, pravilen način in tako naprej. To bi tudi morda lahko vključili v to poročilo in poročevalca sprašujem, ali bi lahko omenil bolj jasne cilje. Eh, <clears throat> Hvala lepa. Gospe in gospodje, če vse skupaj um, si ogledamo z perspektive zgodovine, potem so v antičnem času prva prebivalstva naselila naša območja, takrat so uporabljali predvsem surovine, les in pa kamen. Pozimi železa, co hočem povedati. Šele kasneje je prišel bron, potem so začeli uporabljati še železo. In zato sem želel, s tem sem želel pravzaprav povedati, da ima vsaka surovina neko energetsko vrednost. če neka sorovina leži v tleh, potem lahko to sorovino izkoriščamo. Če pa nimamo dostopa do teh sorovin, potem eh, lahko energetsko vrednost iz njih pridobivamo samo, če zagotovimo sorovino, eh, če, želimo, če imamo dostop do tega sorovina. V glavnem. Želim povedati, da mora biti tukaj glavno merilo predvsem energetska vrednost, ki jo ima določena surovina. Pa še nekaj sem želel povedati, tukaj se strinjam s kolegico Merkis. Ko gre za potrebo po surovinah, mora materialno gospodarstvo določiti, kateri materijali, katere surovine so tiste, ki jih industrija potrebuje. Zato je tako pomembna inovativna izraba teh materialov. Niso pomembne samo surovine, ampak tudi materialno gospodarstvo. Pa še nekaj je bistvenega pomena. In sicer gre za vprašanje potrošniškega modela. Dosedanji model ni bil dovolj učinkovit surovine in pa energijo se porablja v preveliki meri in tudi temu je potrebno posvetiti določeno stopnjo pozornosti. Prav tako je potrebno pripraviti ustrezne politike za to. Mm, pa ob koncu bi se želel navezati še na to, kar je povedal gospod Bütikofer. In sicer govorim o davkih. Trenutno okoljski strokovnjaki vedno znova govorijo o tej temi. Naprimer, če bi davek na plače spremenili v davek na energijo, potem bi imeli več delovnih mest, pa tudi energetske vire bi bolje izkoristili. No, to je samo pomislek, morda bi lahko to še bolj podrobno analizirali. Gospod Kala se naslednji. Hvala, gospod predsednik, in hvala gospodu Biti Koferju za odlično upravljeno delo. Hvala tudi za to, ker je bil bila večina predlogov sprememb, ki sem jih vložil o eh, najbolj redkih surovinah, vključena. Nekaj točk pa je, eh, ki so na tej točki, torej v tej razpravi, zelo pomembne. Kakšno vlogo ima Evropa pri varni oskrbi uh, z redkimi zemljami, z Kitajske. Kakšne so izvozne kvote na Kitajskem? To si je treba ogledati. In sicer so te kvote so se spremenile v drugi polovici letošnjega leta. Ta deficit ima negativen učinek za številne ve industrije, tudi za biotehnologijo in za obrambo. Nujno se je tudi vprašati o alternativnih virih in pa o trajnostni porabi virov tudi iz drugih držav, ne samo z Kitajske. In treba se vprašati tudi o izkoriščanju eh, na našem lastnem ozemlju, da bi se izognili odvisnosti od tretjih držav. In v tem smislu je zelo pomembna inovativnost. Treba je razvijati tehnologijo znotraj naših meja in uh, se zanesti na specializiran človeški kapital. Evropska komisija bi morala pripraviti program na dolgi rok uh, Eh, in sicer na področju surovin do leta 2050. Treba bi se bilo vprašati, kakšni so izzivi in kakšne so grožne, da bi na ta način pomagali evropski industriji, da bi pomagali akademskim središčem in da bi se osredotočili tudi na vlaganja. Komisija bi morala proučiti možnost, da bi ustvarila nek mehanizem za shranjevanje surovin, predvsem najpomembnejših surovin. Na ta način bi v primerih krize evropska podjetja lahko črpala vire iz teh rezerv. Tako bi zaščitili najpomembnejše industrije in zaščitili bi se tudi pred. Uh, velikim nihanjem cen. Ne moremo govoriti o zelenih tehnologijah, če uh, surovine, predvsem pa te redke zemlje, če se te surovine pridobivajo na neekološki način na kitajskem. Uh, treba je si ogledati tudi ta vidik in to zelo resno upoštevati. Poleg tega ne smemo pozabiti na človeški kapital. Potrebujemo še nekaj časa, da se uh, vzpostavi to znanje in uh, tehnologije. Govore o štirih letih, mi smo na to pripravljeni. Hvala. <clears throat> Merci, eh. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Včeraj je Evropska komisija organizirala pomembno konferenco o surovidah in ne vem, ali je bil Evropski parlament sploh povabljen. E, tam so bili pomembni predstavniki držav članic in Evropske komisije, tudi predsednik skupine G20, ki so vsi povedali nekaj tehtnega o vprašanju surovin in osnovnih snovi in zato bi rad vprašal poročevalca, če naj ta konferenca res vpliva na to uh, področje oziroma če naj ima to poročilo kakršen koli dejanski vpliv. Me zanima, kje bo ta pomembna povezava med financializacijo, če lahko tako rečem, celotnega področja, ker vsi predvideni ukrepi uh, so vznuno vezani na financiranje in uh, tudi če pogledamo, kakšne so razmerje stroškov prevoza, recimo žitari z enega konca sveta na drugega, do konkretne cene na kraju samem, eh, marsi kdaj prije do prav neverjetnih razkorakov in vprašati se moramo tudi, eh, kakšna je eh, nestalnost dobave in stanje zalog, ki jih imamo zakaj je stanje večinoma tako, da imajo največ koristi od vsega skupaj špekulantje. In mislim, da je treba zadeve načrtovati smotrno, da ne bomo s svojimi ukrepi pravzaprav povzročili razkroj nekaterih že tako revnih držav in njihovih uh, trgov. Seveda je to uh, konkretna tema, o kateri bo potrebna širša uh, politična razprava. Uh, in potem bo treba razmisliti tudi o dejanskem stanju trgov, surovin in kako bomo to reševali v prihodnje, seveda v pomoči sektorja, ki je največji kupec teh surovin. Tikal. Kolegica Tikal. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-l felicit pe colegul Buticofer. Este un raport excelent. Hvala, čestitam gospodu Buticoferju za to odlično poročilo. Istočasno želim podariti naslednje. V prihodnosti bodo delovna mesta odvisna od razpoložljivosti surovin. S tem je povezana tudi konkurenčnost v Evropi. Ta je neposredno povezana z torej, to razpoložljivostjo surovin. Torej, če Evropska unija ne bo imela dostopa do določenih surovin, bodo podjetja predstavila svoje dejavnosti tja, kjer bodo te surovine na razpolago in uh, tudi delovna sila se bo potem preselila iz Evropske unije. To je izpostavil tudi gospod Bütikofer v svojem poročilu v vseh trgovinskih sporazumih Evropske unije s tretjimi državami ali pa z drugimi regijami, je zato pomembno vključiti tudi poglavje o razpoložljivosti surovin. Istočasno moramo razviti tehnologije, ki se bodo ukvarjale z novimi surovinami, tako, da bomo imeli trajnostno gospodarsko rast v Evropi. Nažalost, statistike kažejo, da, da je 30 odstotkov pravzaprav, eh, da je 30 odstotkov odpadkov pravzaprav sekundarnih proizvodov, torej neuporabljenih proizvodov. Zato je potrebno spremeniti naše potrošniško obnašanje. bolje potrebno upoštevati tako imenovani urban mining. S tem mislim na ponovno obdelavo redkih zemeljskih materialov, ki se jih danes pravzaprav obravnava kot odpadke. Še enkrat čestitam kolegu Bütikoferju. komisijo moramo pozvati, da naj pripravi nove strategije za dostopnost virov, tudi ko gre za redke eh, zemljske materijale. Ni dovolj, da imamo samo seznam teh redkih surovin. Poleg seznama potrebujemo tudi strategijo, ki se bo odražala tudi v gospodarski in pa trgovinski politiki Evropske unije. Hvala lepa. Želi še komisija kaj povedati? na kratko. Uh, Hvala, gospod predsednik, zelo kratek bom, kajti obstaja veliko in zelo široko soglasje glede tega. Gospodu Bitekoferju smo zelo hvaležni za to odlično poročilo, kot so omenili to že drugi kolegi. Poročilo je zelo uravnoteženo in zelo celovito, zelo obsežno. Naj pa omenim eno ali dve točki. To so točke, kjer se na nek način ne strinjamo ali pa se odmikamo v stališčih. Gre za to, da bi spostavili cilje glede učinkovite uporabe virov. To je občutljiva tema in s to temo se ukvarjamo tudi v predlogu komisije o uh, učinkoviti uporabi virov mi vidimo potrebo po oblikovanju indikatorjev, nekih kazalnikov, ampak težko je pa postaviti neko številko za vse naravne vire skupaj. E, tveganje je v tem, da e, številka morda ne bo realistična ali da bo temeljila samo na gospodarskem vidiku. Ne pravimo, da se ne smemo boriti za neke cilje, ampak moramo biti tukaj previdni. Najprej bi po sektorjih oblikovali kazalnike, eh, potem pa si šele zastavljali splošne cilje. Druga tema pa je povezana z obdavčenjem. Eh, to se ponovno omenja v tem poročilu. Naša skrb tukaj je, da pri surovinah gre za nekaj, kar se uporablja povsod po svetu. In če bi imeli neko specifično obdavčenje za surovine, bi to pomenilo, da bi industrija bila v slabšem položaju uh, pri konkurenčnosti in moramo se zavedati posledic tega. S parlamentom smo že razpravljali o tem in dobro bi bilo najti načine, kako en način obdavčanja nadomestiti z drugim, tako da bi na koncu učinek bil stroškovno učinkovit. To bi bilo dobro, ampak to zahteva še konkretne analize. Čisto na koncu pa naj povem uh, nekaj glede hierarhije surovin. Hierarhijo odpadkov že imamo. Eh, hierarhija surovin je eh, zelo zanimiv koncept, ampak spet moramo biti previdni potrebujemo veliko uh, celovitih analiz in mislim, da se vsi strinjate, da take analize zaenkrat še ni bilo. Pravzaprav mi tukaj ni uh, treba naštevati primerov, ampak uh, taka analiza celotnega cikla bi bila zelo koristna. Glede veliko vprašanj, ki so bila tu postavljena in tudi parlament je včeraj na konferenci priznal, da se soočamo z nekim strateškim izzivom. Lahko uvajamo novo zakonodajo, nove uredbe glede recikliranja, glede prevoza odpadkov in tako naprej. Vendar pa če nismo sposobni biti inovativni v svojih tehnologijah ali v oblikovanju nekih konceptov in standardov, če ne bomo obravnavali teh vprašanj, bo zelo težko v naslednjih desetih letih doseči napredek. Gospod predsednik, zaključil bom uh, s tem, da imamo na internetu javno posvetovanje o možnem partnerstvu glede eh, inovativnosti pri surovinah. Vemo, da je parlament tukaj zelo zauzet in to je priložnost eh, za vas, za vaše člane, za eh, vaša volivna okrožja. Morda bi se kdo rad odzval v tem javnem posvetu in to je zdaj priložnost. Hvala. Hvala. Zahvaljujem se in še enkrat dajem besedo kolegu Bütikoferju. Hvala, gospod predsednik. Tudi sam se zahvaljujem. Gospod Šimanski ima prav, ko pravi, da je besedilo bilo izboljšano s pomočjo predlogov spremem. Tudi tiste pripombe, ki so bile sedaj podane, so bile zelo koristne skušal se bom odzvati na njih. Začel bom z vprašanjem gospede Castillo v zvezi z kompromisom številka 4. To besedilo je bilo pripravljeno zato, da bi ustregli željo številnih kolegov potem, da imamo tu nek širši pogled, kako je povedala tudi gospa Ulskog. Mm, in uh, mislim, da ta besedil ne bo tako sporna. Pripričan sem, da se lahko vse skupaj razumno uredi. Naj pa povem, da je bilo tudi veliko kolegov, ki so trdovratno zauzeli stališče, da ni potrebno, da govorimo o vsaki surovini posebej, ampak da se osredotočimo na določene surovine. Pravzaprav se s tem strinjam. Če ne bomo naredili tega, potem se skupaj politično več ne, bilo, ne bo obladljivo, ampak lahko pa mm, ugodimo temu političnemu interesu, ki ste ga izrazili. Glede tega, kar je povedala gospa Hall, zlasti z vidika razvojne politike lahko povem, da se strinjam z vsem, kar ste povedali in upam, da bomo uspeli doseči tudi ustrezno večino, večinsko podporo. Še nekaj o tem, kar sta povedali gospa Merkis in pa, gospod, in pa gospa Urskog. Torej, vse, kar je tukaj povedano o strategiji učinkovitosti, o orodjih, o avtohtonih surovinah, o diplomaciji surovin in tako naprej. Vse to velja tudi za vsako posamično surovino. Gospod Šimanski je opozoril na to, da obstajajo različna nagnjenja, če sem tukaj nekoliko ironičen. E, torej, nagnjenja glede tega, da bi predlagali neke nove regulacije. Predlagal sem, da bi posod, ker je to relevantno, zahtevali tudi oceno vpliva in pa ocene gospodarskih posledic zato da bi preprečili tako imenovani regulativni, neko regulativno prostovoljstvo. Naj povem, da sem nekoliko manj optimističen, kot sem bil ob začetku, ko gre za merila in kriterije, kajti na začetku sem imel merilo, ki je bilo opisano za številkami, Sedaj pa se mi zdi nekoliko zgrešeno to, da bi rekli komisiji, da naj potem, ko so definirani posamezni parametri za določanje učinkovitosti energije, da bi potem komisija določila te, te parametre. Morda bi bilo to bolj smiselno, kot pa če bi to skušal narediti parlament, ko spoh še ni razčiščeno. Glede tega, um, sploh še ni razčiščeno, kateri kriteriji bi se naj uporabljali. Potem to, kar je povedala gospod Savela o nadzoru in regulaciji pri trgovini, tega nisem razumel, zato se bova kasneje bilateralno pogovorila o tem. Nekoliko sem skeptičen tudi, ko gre za vprašanje hierarhije surovin. tukaj se bolj nagibam k temu, kar je povedal gospod Karvajo. Mislim, da ne bi bilo dobro uh, točno določiti takšne hierarhije. Razmišljamo o tem, kako um, precizni bi morali biti, če bi želeli do ločiti takšno hierarhijo. Mislim, da so zato bolj primerni tržni inštrumenti, da torej doseža to usmerjevalno funkcijo, kot pa določanje politično motiviranih hierarhij. moramo pa določiti okvirne okoljske pogoje. Potem nekaj zvezi s tem, kar je govoril gospod Gerek, energetska vrednost kot merilo. Tudi tukaj imam določen pridržek. Energetska vrednost je lahko ena izmed meril, ne pa edino. Obstaja tukaj vprašanja strateške odvisnosti potem nekateri izmed teh uh, eh, sorovinov se uporabljajo za um, industrije, ki so pomembne zaradi naše varnosti, zato ne moremo govoriti samo o energetski vrednosti. Pa tudi, kar se tiče davkov, se sicer strinjam z uh, vašo teorijo, da bi torej davke nadomestili in ne zvišali. Bi pa bil tukaj zelo previden. In to predvsem iz gospodarskih razlogov. Najprej, če bi imeli ceno na tono bakra 10 tisoč dolarjev, potem se sprašujem, kakšen davek bi morali določiti na to ceno, zato da bi še dosegli neko usmerjevalno funkcijo. Če so cene tako visoke, se mi obdavčevanje ne zdi smiselno pa še nekaj je potrebno upoštevati pri teh davkih. Če so te davčne osnove tako raznolike, potem se lahko zgodi, da se v določene surovine investira samo zato, ker so te davčno bolj ugodne. Čeprav strateške perspektive in pa z perspektive dostopnosti to nima smisla. In potem se seveda sprašujem tudi, kakšne bi bile tukaj administrativne obremenitve, če bi te redke materijale vse obrodavčili na, na njihov posamečen način. Zato sem tukaj previden. Še nekaj glede tega, kar je povedal gospod eh, Dekalas. strinjam se s tem, da bi tudi v Evropi morali se postaviti na lastne noge. Vendar pa tukaj ne gre samo za vprašanje obstoja teh redkih eh, zemeljskih materialov, ampak gre tudi za vprašanje obstoja ustreznih veščin in pa obdelave teh surovin. Kitajska ima 97 teh materijalov, pa tudi ima 90 odstotkov proizvodnje za obdelavo teh materijalov. In uh, tukaj se postavljajo Številna vprašanja, ki so v ZDA deloma že privedla do političnih sporov. Del kongresa je predlagal, da bi za spodbujanje obdelovanja teh materijalov v ZDA uvedli določena jamstva. Tako da bi potem okrepili domačo proizvodnjo. Ko gre za načrt do leta 2050. Moramo sicer upoštevati to, kar je predlagala komisija, ampak tudi na bolj kratki rok moramo uh, preučevati, katere sorovine so v določenem obdobju kritične, kako je povedala gospa Merki, se to lahko spreminja od obdobja do obdobja. Tudi pri rezervah sem nekoliko skeptičen, moram priznati, o tem sem razpravljala z številnimi kolegi, gospod eh, Dehuh je sicer tukaj mm, razumno argumentiral, rekel je, zakaj bi pa imel rezerve redkih materijalov, če nimam nič od tega. Če je trg popolnoma izsušen, potem tudi ni možno imeti večjih rezerv. V nemški industriji smo skušali doseči vsaj neke skupne strategije na kupovanja, vendar pa to do sedaj ni bilo uspešno. Zato mislim, da če industrija še ni pripravljena tukaj na tesnejše sodelovanje, se postavlja vprašanje, ali bi morala država se odločati za neke rezerve, ki jih potem sploh ne more oskrbovati. Zato sem tukaj skeptičen, kar se tiče človeških virov, sem pa. Se pa strinjam z vami. Gospod Odi je vprašal o, na, o včerajšnji konferenci. Gospod Odi, skušal sem izvedeti, ali bi bilo možno se odeležiti to vrstnih konferenc. in izvedel sem, da je bilo predvidenih že toliko govornikov za to konferenco, 22 odstotkov je bilo francozov, da bi bilo preprosto odveč, če bi imeli še govornike iz Evropskega parlamenta. Tako da so rekli, da to ni možno. Niso pa popolnoma zavrnili te možnosti. Na podlagi obvestila, ki je bilo napisano o tej konferenci. Um, sem lahko ugotovil, da je šlo predvsem za uh, razmerje med uh, francoskim notranjim stališčem in pa med stališčem odbora Ekon. Ekon se odloči, da sedaj ne bo napisal mnenja, kajti meni, da gre tukaj za preveč zakonodajnega dela, želi pa se vrniti na to zakonodajno delo v povezavi s direktivom MIFID. to, kar je torej bilo um, povedanega o surovinah, bomo obravnavali tudi v zvezi z direktivo MIFID in ni potrebno, da to sedaj tukaj podvajamo, kajti nismo na tem področju pristojni odbor. Gospod, gospod Tikal. Še dve točki imam. Gospa tikov je govorila o problemu predstavljanja sedežev podjetij. Dobro, to je morda možnost za velike svetovne akterje. Torej, da bi potem uh, ni pa tega tveganja, da bi to prizadelo živilska podjetja. In pa potem še vprašanje partnerstva, o katerem je govoril gospod Karvajo.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 predodam k temu, kar sem povedal že danes do, do povdne. Rad bi, da uradno protestirate, ker je škandalozno, da se Evropskega parlamenta ne povabi na tako pomemben dogodek, ki ga organizira Evropska komisija, medtem ko o tem razpravljamo, delamo na tem. Tudi včeraj smo imeli zelo tehtne razprave in potem še slišimo, da tukaj poslancu Evropskega parlamenta, ki je zadolžen za ta dosje, ne dovolijo niti vstopa na Evropsko komisijo, preprosto tega ne razumem. No, potem še pojasnilo, tisti, ki predsedujejo G20, nimajo na voljo posebne eh, administracije posebnega tajništva, pripeljejo ga sabo, tako da to tudi ni ravno najboljše glede organizacije dela. Ampak prosim vas za uradni protest. No, če je bilo to vprašanje eh, organizacije komisije, mi nismo bili eh, povabljeni, potem je potrebno to seveda, seveda kritizirati. Ja, torej ni bilo prepovedano, da bi prisluhnili vsem skupaj, ampak nismo se smeli aktivno odleže, odleževati tega. Uh, ja, torej zato je šlo. In uh, proti temu bom uh, protestiral. Dobro, s tem uh, smo upravili to točko in lahko zaključimo sejo. Čez dve minuti se bo začelo. se bo začel sestanek koordinatorja, zato prosim, da preostali kolegi zapustijo dvorano, tako da bomo lahko kar najhitreje začeli. Hvala.